samo še na to, da bo glasovanje o poročilo gospoda Martina v sredo. Naše zasedanje pa se nadaljuje to, eh, jutri ob 9. in potem popovdne ob 15. Imate tudi dnevni red v svoji dokumentaciji in s tem zaključujem sejo. Najlepša hvala.